ne smemo biti mi razdeljeni. V zvezi z Libijo so BRICS ravnale bolj soglasno kot mi. To se ne sme več zgoditi. Hvala. Hvala lepa za vaše sklepne besede. Sedaj je razprave na to temo konec. Naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev gospoda Watsona, dosledna politika do režimov, proti katerim Evropska unija uporablja omejevalne ukrepe. Slovo. Gospod Watson, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se poročevalcem v senci za to eh, priporočilo. Sicer je tukaj navedeno samo moje ime, ampak zagotavljam vam, da smo sodelovali vsi. Gospod predsednik, oziroma predsedujoči, na eh, področju zonanje politike imamo več orodij in eno od najpomembnejših je orodje sankcije. S tem poročilom želim poskrbeti, da bo naša politika omejevalnih ukrepov konsistentna in koherentna. Vsi zunanji omejevalni ukrepi morajo biti izenačeni z dejavnostmi avtoritarnih režimov, ko prihajajo v eh, Evropsko unijo. Če jim dovolimo, da nekaznovano posluje v Evropski uniji, tako spodkopavamo svojo zunanjo politiko vendar trenutno jim dovolimo, da imajo svoj denar v našem bančnem sistemu, spodbujamo jih, da še naprej izvajo korupcijo in izkoriščajo svoje ljudi in svoje vire. Glavni, glavna točka tega poročila je, da bi imeli konsistenten pristop do avtoritarnih voditeljev, ki je v skladu z našimi vrednotami in vizijo predlagamo, da bi politike posodobili tako, da bodo bolj sorazmerne, bolj ciljno usmerjene in bolj humane. Uporabljamo lahko tudi nova orodja, ki nam jih da Evropska unija, zato da imamo pripravljeno strategijo, ki je bolj koherentna in bolj učinkovita. Želimo preprečiti, da bi v Evropski uniji imeli finančna sredstva ali nepremičnine. Prav tako želimo uvesti bolj koherentno prepoved potovanja, naprimer, da ne smejo potovati v Evropsko unijo za nehumanitarne namene, prav tako pa želimo, da bi preganjali v Evropski uniji tiste, ki pomagajo avtoritarnim voditeljem pri izvajanju njihove politike. Hvala lepo, gospod Hodson, za uvodne besede. Dva sta se javila v okviru postopka, pritegnite pozornost predsedujočega. Najprej dobi besedo gospa Kronberg. Izvolite. hvala lepa gospod predsedujoči to poročilo prihaja v pravem času še posebej zato ker smo omejevalne ukrepe sprejeli proti Iranu pred kratkim Evropski parlament bi moral še naprej ohranjati razpravo o zamisli omejevalnih ukrepov in o tem, kako učinkoviti ali neučinkoviti so pri tem, da dosegajo temeljne cilje Evropske unije, torej mednarodna stabilnost, mir in demokracija. Poročilo predlaga naj svet razvije jasna merila za to, kdaj naj bi uvedli omejevalne ukrepe in kakšne naj bi bili cilje teh ukrepov. V primeru embarga na Iran je to prav to, kar potrebujemo. Drugič, to poročilo je zelo izredno glede zahteve, da sankcije ne smejo škoditi ljudem. To je zelo pomembno v primeru Irana. In zadnje, kar potrebujemo, je, da bodo Iranci začeli Evropsko unijo obravnavati kot sovražnika. Na koncu želim povdariti še naslednje. Koherentna politika v okviru Evropske unije je nujna. Danes sem poslušala predavatelja, ki je prišel na, v delegacijo za Iran in 900 evrov mu je zamrznila. 900 eh, evrov plače. Po drugi strani pa je na Malti zelo veliko denarja, ki prihaja iz zelo dvomljivih virov. Hvala. No, Hvala, gospod Provera. Brigadni predsednik. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Ko se sprejmejo sankcije, gre za enostransko odločitev. Ta odločitev potem spodkopava priložnost za dialog in diplomatske dejavnosti. To je nekaj, kar lahko stori močnejša stran v sporu in to je pogosto v nasprotju z vsakim razumskim argumentom. Ko so uvedene torej sankcije, omejujejo možnost države za trgovino in za razvoj. To zadeve samo še poslabšajo mislim, da ni prav, da sankcije uporabljamo kot vzvod za to, da spreminjamo politično stanje v kateri koli državi. Države bi morale biti svobodne, lahko se upravljajo, kakor se želijo, zato so odgovorni ljudje v posamezni državi. Mislim, da uvajanje sankcij ne služi temu cilju. Žal, to ni vizija iz tega poročila. Hvala. Hvala lepa za vaš prispevek, gospod Kukan, minuta. Storičke pred. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zelo me veseli, da ste bili izvoljeni za to funkcijo. Kar zadeva omejevalne ukrepe, zagotoviti moramo konsistenco in predostojnost izvajanja teh ukrepov. Usklajeni ukrepi v primeru Irana in Sirije kažejo, da morajo vse države članice zagotoviti enako politiko in soglasne sankcije, če želimo biti učinkoviti. Omejevalni ukrepi, če jih uporabljamo previdno, lahko igrajo zelo pomembno vlogo. Previdni moramo biti, ukrepe moramo uporabljati tako, da ne bodo škodili splošnemu prebivalstvu ali omejevali razvoja civilne družbe, ki bi lahko spodbudila postopek spremembe mislim, da bi zamrznjena sredstva predstavnikov režima usmerili v razvoj civilne družbe. To bi bilo najbolj koristno. Hvala. Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa gospod Mikolašik. Ďakujem, pán predsedajúci, pripájam. Hvala lepa, gospod predsedajúci. Tudi sám vám želím obilo uspeha mislim, da ste sedaj prvič mm, tukaj v tej funkciji. Priključujem se predhodnim govornikom, ki zagovarjajo koherentno politiko proti avtoritarnim režimom. Dobro bi bilo, če bi bila naša zonanja politika konsistentna, ko govorimo o teh režimih in o predstavnikih teh režimov. Ti ljudje, oziroma tem ljudem, ne smemo dovoliti, da bodo na računih evropskih bank skrivali svoj denar. Ta denar moramo zamrzniti. To je jasno in. Ne smemo jim dovoliti, da potujejo naprimer v Evropsko unijo z izjemo humanitarnih eh, potovanj. Potrebujemo splošne in soglasne eh, kriterije. Primer je naprimer Iran, kjer smo že sprejeli ustrezne ukrepe. Ni. Hvala lepa. Sedaj je konec postopka pritegnite pozornost predsedojočega, sedaj pa dajem besedo gospe Ashton, da sklene razpravo. Ne. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je večer čestitk za tiste, ki sedijo na predsedniškem mestu. Tudi samo vam čestitam, Graham Watson. Mislim, da je bil pravkar izvoljen za predsednika stranke LDR. Čestitam. To poročilo je zelo pomembno hvaležna sem vam za delo, ki ste ga opravili, ampak kako ste povedali na začetku, se moramo zahvaliti tudi za druge prispevke. Ko razmišljamo o smernicah za omejevalne ukrepe in eh, za druge ukrepe, moramo upoštevati navdila iz tega poročila. Mislim, da je to zelo pomembno orodje Evropske unije. Svet mm, za zunanje zadeve je 23 pokazal, kako pomembni so ti ukrepi za nas. Namen ukrepov je, da spodbudimo spremembe na političnem področju pri vladah, organih ali posameznikih. V tem smislu gre za preventivne instrumente. Hitro se moramo odzivati na izzive in na dogodke. Ključnega pomena pa je, da ukrepi ne smejo vplivati na splošno prebivalstvo, ukrepi morajo biti ciljno usmerjeni gospod Graham, zahtevate koherenco. To je zelo dobrodošlo. Ampak ti ukrepi morajo biti prilagojeni tudi specifičnemu cilju, ki so mu namenjeni v zvezi s posameznimi režimi. Evropska unija konsistentno in učinkovito izvaja te ukrepe in to je ključnega pomena, če želimo zagotoviti, da bodo dejansko dosegli svoj želeni cilj. To je neposredno povezano tudi z sprejetjem podobnih ukrepov strani tretjih držav. Želimo si, da bi ti omejevalni ukrepi bili ustrezno razumljeni. Mislim, da moramo aktivno sporočati, kakšne ukrepe sprejmemo, vključno z zadevno državo. To nikoli ni enostavno. Vedno imamo pred sabo specifičen cilj. Zelo jasna želim biti. Naprimer, Iran. Namen sankcij proti Iranu je, da jih prepričamo, da izpolnijo obveznosti, ki so jih sami sprejeli, ko so podpisali pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, da dovolijo inšpektorjem, da končajo svoje delo in da dovolijo, da se mi prepričamo, da imajo oni samo program miroljubnega jedrskega raziskovanja in ne namena oboroževanja. Če države ne izpolnijo svojih ciljev iz mednarodnih pogodb ali, kako smo videli v primeru Sirije, da ne podpirajo svojih ljudi in se celo obrnejo proti svojim ljudem, moramo ukrepati. Naša obveznost je, da ukrepamo z moralnega stališča in tudi z mednarodnega stališča. Ampak namen sankcij je, da spodbudimo spremembo in to je zelo pomembno. Mislim, da je zelo pomembno, da se to razume tukaj. Pomembno je, da to razume posamezna država in da to razumejo tudi ljudje. Ne glede na to, kaj se zgodi, moramo spoštovati človekove pravice, svoboščine, ustrezni pravni postopek in tudi to, da so ukrepi v skladu s sodno prakso. Evropskega sodišča. Ne gre le za to, da jasno pojasnimo svojo politiko, ampak vse skupaj mora biti tudi v skladu z najboljšo prakso. Nove posodobitve iz dokumenta delovne skupine je podaril tudi odbor PSE januarja. Mislim, da to tudi odraža priporočila, ki so vključena v poročilo, ki ga obravnavamo danes. Vem, da imate tudi sami pomisleke, gospod Graham, glede komercialnih interesov posameznih voditeljev in prav gotovo veste, da smo v času arabske pomladi zamrznili sredstva tunizijskih, libijskih, egipčanskih in sirijskih voditeljev. Kaj storiti s temi sredstvi? To je vprašanje, ki je še vedno odprto. Teh sredstev ni mogoče kar tako odmrzniti, to je treba v skladu z zakonom prenesti v nove države. In to je dolgotrajen postopek. Obveščam pa vas, da smo pripravljeni sodelovati s temi državami in Evropska unija skupaj s Svetovno banko pripravlja delavnico v Tuniziji, kjer bomo združili strokovnjake, zato da bomo pomagali in zagotovili možnost, da jim vrnemo tista sredstva, ki jim dejansko pripadajo. Vemo, da je to poročilo zelo pomembno, poskrbeti pa moramo, da smo konsistentni in da preučimo možnosti, kako lahko svoje sankcije, omejevalne ukrepe usmerimo tako, da ne bodo samo učinkoviti, ampak da ne bodo dovolili vrzeli, če lahko uporabim to besedo, ki škodi verodostojnosti in omogoča, da ne izpolnimo svojega cilja. Prav tako morajo biti ukrepi takšni, da lahko eh, ukrepamo hitro in da sredstva vrnemo nazaj ljudem. To je ključnega pomena in to delo bo zelo pomembno v prihodnih tednih in mesecih. Hvala še enkrat za vaše poročilo. Na visoka predstaviteljko, dovolite, abih vam podjekoval za vaš zavirečni komentar na zarovanj. Hvala lepa, visoka predstavnica, Lady Ashton, hvala lepa za vaše sklepne komentarje. Zahvaljujem se vsem za čestitke, ki sem jih prejel. Naj povem, da cenim, da ste izdržali tako dolgo, kajti z nami ste bili od petih popovdne. To je zelo naporno opravilo spremljati razprave. Tako da zelo cenim vašo prisotnost to. Sedaj pa zaključujemo to točko na dnevnem redu in prehajamo k naslednji točki. To je poročilo gospoda Fisasa.